pomagali pri eh, tem, da drž, se držim te obljube. In prosim, da tudi eh, sodelujemo vsi v eh, pač, eh, akcijskem dnevu 2012. No, sedaj prehajamo na glasovanje. Eh, glasujemo o poročilu gospoda Zvera. Mladi in mobilnost, okvir za izboljšanje sistema splošnega in poklicnega izobraževanja v Evropi. Glasujemo, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Sedaj glasujemo o resoluciji gospe Hannibal, zgodnje učenje v Evropske uniji. Glasujemo. Začenjamo s glasovanjem. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. sprejeto. Čestitam obema poročevalcema k poročiloma. In sedaj pa glasujemo o petih osnutkih resoluciji o obnovi eh, protokola v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in eh, Islamsko republiko Mauretanijo najprej eh, ni nobenih predlogov sprememb, predlagamo pač skupni osnutek resolucije, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Čestitke eh, poročevalcu. Sedaj glasujemo o glasovanju o dveh osnutkih resolucij o enakem eh, dostopu do eh, Eh, javnih naročil in tudi o ustreznih eh, spremembah resolucije štirih političnih skupin. Eh, predlog spremembe ena, kdo je za? Kdo je proti? To se vzdrži sprejeto. Preverjamo. Elektronsko glasovanje. Začenjamo s glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. se opravičujem, to je zavrnjeno. Predlog spremembe dva, kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe spet, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti? Se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 7. Za? Proti? Se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 6. Za? Proti? Se vzdrži? Sprejeto. Sedaj Glasujemo o skupni eh, osnutku resolucije, kdo je za, proti, se vzdrži sprejeto. Sedaj glasujemo o sedmih osnutkih eh, resoluciji v, o krizu v ribiškem sektorju zaradi povišanja cen nafte. Najprej skupni osnutek eh, resolucije petih političnih skupin. Predlog spremembe 2 poimensko glasovanje začnimo z glasovanjem. E, ste vsi glasovali? Končujemo. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Elektronsko preverjamo, začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? E, konec glasovanja. zavrnjeno tudi. E, tretja točka, e, poimensko začnimo. E, ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Točka štiri, kdo je za? Proti? elektronsko preverjamo. Začnimo s glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. E, amandma šest, kdo je za? Proti? Se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe tri, poimensko glasovanje, začnimo s glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme v štiri. Poimensko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Eh, predlog sprejme pet. Kdo je za? Proti? Se vzdrži? Zavrnjeno. Sedaj eh, glasujemo o celotnem osnutku resolucije. Poimensko glasovanje začnimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo k osnutku resoluciji šestih političnih skupin o reviziji akta za mala podjetja. Eh, točka devet, e, glasovanje v dveh, prvi del, kdo je za, proti, e, se vzdrži sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe sedem, kdo je za, proti, se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe dva za, proti, se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, se vzdrži, zavrnjeno. Sedaj točka 21 eh, v delih in sicer v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti se vzdrži sprejeto. Drugi del za. Proti se zdrži sprejeto. Tretji del za, proti, se zdrži zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Eh, predlog spremljiv 29, oziroma točka 29. Točka 29, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremljiv 9, za? Ustni predlog spremembe, gospe Cavela. Ali želite predlagati ustni predlog spremembe, gospa Cavela? Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, mi smo se dogovorili za kompromis, ki se glasi tako. In sicer eh, je priča eh, vse večje nezakoniti trgovini v vseh državah članicah pri ponarejenih proizvodih, ki se uvažajo iz tretjih eh, držav, ki grozijo eh, konkurenčnosti eh, evropskih eh, MSP-jev. Vsi smo se dogovorili glede tega. Ali ima kdo kaj proti? Če imate kaj proti, eh, se prosim oglasite. Ne vidim nikogar, ki bi imel nekaj proti. Torej glasujemo o ustnem predlogu 9. Eh, Gospod Savila, kdo je za? Proti? Se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe 6 za? Proti? Se vzdrži sprejeto. Sedaj glasujemo uh, osnutek resolucije za? Proti? zdržani sprejeto. Sedaj pa prehajamo k poročilu gospe Merkjes. E, čestitke. Torej sedaj e, poročilo gospe Merkjes, Unija inovacij, preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi. E, gospa Cikav želi besedo. Prosim kolegice in kolege bi prosila, da glasujejo za predlog spremembe ena, kajti tu gre za to, da bi imeli več eh, sredstev za inovacijsko politiko in tu črtamo pač besede, po katerih bi eh, sredstva iz skupne kmetijske politike in tu je predsednik prekinil. O tem ne razpravljamo, pravi predsednik. Mi sedaj preidemo k uh, uniji inovacij glasovanje. Torej, predlog spremembe ena za proti. Elektronsko preverjamo. Začnimo. Vali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. E, eh, 128 v dveh delih, prvi del, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. E, sedaj glasujemo o ostotku resolucije v spremenjeni obliki. Preverili bomo elektronsko, drugi del 128. Elektronsko preverjamo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo sedaj o osnutku resolucije z amantmaji, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Čestitke poročevalki. in sedaj glasujemo o uh, eh, osnotku resoluciji o eh, Konvenciji mednarodne organizacije dela, dopolnjeni spor poročili o delavcih v gospodinstvu. Amandma štiri, kdo je za? Proti, zdržan, sprejeto. Predlog spremembe ena, poimensko glasovanje, začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti se vzdržijo. Sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti elektronsko preverjamo. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej sprejet je predlog spremembe 3. Sedaj glasujemo poimensko o, celotnem, eh, o celotnem resoluciji. Prosim, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija je bila sprejeta. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje eh, o predlogih resoluciji o odpornosti na antibiotike. Začnimo s glasovanjem. Tu ni nobenih predlogov sprememb. Začnimo. O, en, točka 21, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto potem točka R, uvodna izjava R, oziroma preverjamo še enkrat točko 21. Začnimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Uh, uvodna izjava R. Kdo je za? Proti? Sprejeto uh, eh, skupnej osnotek resolucije gre za, proti se vzdrži, resolucija je sprejeta. In sedaj poročilo gospe Šake o kulturnih razsežnostih zunanjega delovanja Evropske unije. Nobenih predlogov sprememb, pa sedaj glasujemo o točki 9 po imensko glasovanje. Začnimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. E, točka 15. Kdo je za? Proti se vzdrži sprejeto 21. Za? Proti se vzdrži sprejeto 25. Za? Proti se vzdrži sprejeto 29 poimensko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 31 eh, v dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. Točka 38. Po imensko glasovanje začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 50 v dveh delih. Vsak eh, del po imensko, najprej po imensko v prvem delu. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Začnimo s glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. E, sedaj po imensko o celotni resoluciji začnimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke, gospe eh, Šake. Sedaj glasujemo o poročilu eh, gospe Sančeš Šmit o izkoriščanju potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij. Eh, nobenih predlogov sprememb. Točka 30. Kdo je za? Proti. Se vzdrži. Sprejeto. 3 in 61. Prvi del. Kdo je za? Proti se vzdrži sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Elektronsko preverjamo drugi del. Začnimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni eh, resoluciji, kdo je za, proti, se vzdrži, sprejeto. Čestitke poročevalki Sanchez Schmidt. In sedaj še zadnje glasovanje za danes. Eh, glasujemo o resoluciji o Sarajevu kot Evropski prestolnici kulture v letu 2014 nobenih predlogov sprememb. Eh, kdo je za? Proti se vzdrži? Sprejeta resolucija. Hvala lepa. In to je konec glasovanja.